Okay, friends, we are unfortunately very few here. Uh, Kole, prijatelji, žal nas ni prav veliko, ampak seveda poslance ne morem prisiliti, da pridejo k nam. Sporočilo tolmačev. Danes je 24. dan našega protesta. Administracija ni niti poskusila najti rešitve za naš spor. Ravno nasprotno, po osmih mesecih posvetovan s kadrovskim odborom je generalni sekretar še zaostril svoje stališče. Tako bomo sestane končali točno ob 12.30 v poradno predvidenem času za konec sestanka. Hvala za vašo pozornost. Začeli bomo z prvo eh, točko sprejete dnevnega reda. Če se strinjate, potem bomo nadaljevali s sporočili predsednici in poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih. Veste, da imamo medinstitucionalna pogajanja z OŠO, z Eurofundom in CDFOPom. Včeraj zvečer je potekal eh, redni sestanek, četrti trialog. O mnogih točkah eh, so se dogovorili glavne, politične zadeve pa so še vedno odprte. Razprave se bodo nadaljevale z novim predsedstvom, avstrijskim predsedstvom. Naslednji trialog je načrtovan za 10. juli. Ko gre za vzpostavitev skupnega okvira eh, za evropsko statistiko povezano z osebami in gospodinstvi, je bil zadnji trialog 21. junija. Rezultat je bil dogovor med so zakonodajalci, ki upošteva tehnične in omejitve in omejitve glede virov. Naslednji eh, trilog je predviden za 11. julija. tolmačenje je danes na voljo, vendar se vsi zavedamo, kakšen je položaj tolmačev. Zato vas moram obvestiti, da v primeru, da ne bo tolmačenja med eh, zasedanjem tega odbora bo moč zagotoviti samo tolmačenje iz petih največjih jezikov, najpogostejših jezikov, angliščine, francoščine, nemščine, italijanščine in španščine. Toliko v informacijo. Vsi pa se zavedamo trenutnega položaja, v katerem so se znašli tolmači. Naslednja točka. Dobili ste kratek povzetek poročila glede obiska delegacije v Kanadi, OTAV in Toronto. Dokumente boste našli na naši spetni strani pri dokumentih z dne 28.6.2008. Rezultat eh, dvih zadnjih sestankov koordinatorjev našega odbora so prav tako na voljo pri sejnih dokumentih. Naslednja točka je sprejetje zapisnikov sej 24. maja. Če nimate nobenih eh, ugovorov, bi bilo to to. In potem bomo prešli na peto točko dnevnega reda. In sicer na predstavitev Evropskega sodišča temo, ki je izjemnega pomena za naš odbor, pravzaprav za vse odbore v Evropskem parlamentu. Gre za kratko poročilo vključevanja državljanov tretjih držav. Besedo bi predala Jan Ivanovi, ki je članica Evropskega računskega sodišča, ki nam bo podala to predstavitev. Gospa Ivanova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vedno mi je veselje, da sem v odboru za zaposlovanje, tudi če je to zgodaj zjutraj. Pri... Predstavljala sem tudi temo jamstva za mlade. Danes vam predstavljam enega novejših proizvodov, ki ne sodi med, posebn... med tipična posebna poročila ker je bolj zakratko poročilo, ki je bolj opisne narave, bolj analitičen, brez priporočil. Vendar upam, da bo kljub temu eh, za vas koristen v razpravi. Za začetek naj povem, da je povečanje v zadnjem času eh, pri ljudeh, ki iščejo zaščito v Evropski uniji, nekaj, kar je postavilo migracijsko politiko v središče pozornosti. 3,7 milijona ljudi je do leta 2017 zaprosilo za zaščito, kar je trikrat več kot v prejšnjih letih. Drugi ljudje prihajajo v Evropo iz drugih razlogov, da se pridružijo družini, ali zaradi dela. Migranti so ljudje, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, vendar nimajo državljanstva drža, tih držav in ti pre, tvorijo 4 odstotke prebivalcev. Migracija in integracija sta tesno povezani. Statistike kažejo, da vključevanje migrantov prinaša celo vrsto dolgoročnih eh, prednosti, gospodarskih, socialnih eh, in tako naprej. Integracija ali vključevanje migrantov eh, sodi v pristojnosti držav članic. Vloga Evropske unije je tukaj zelo omejena. Lahko ponudi spodbude in podpira države članice pri vključevanju, kaj pravzaprav je integracija. Migranti imajo seveda različne potrebe, zato integracija zahteva delovanje na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, stanovanji, zaposlovanjem. Vključevanje migrantov je tako zelo naporna naloga, s katero se moramo soočati v Evropi kolektivno, čeprav nimamo neke formalne definicije na ravni Evropske unije. Je leta 2004 svet oblikoval 11 splošnih načel za migrantov, integracijo migrantov, ki jih vidite na zaslonu. In kot sem že povedala na začetku, nismo pripravili priporočil ali sklepov, ker gre samo za informativno poročilo glede ukrepov, ki so jih Evropske inštitucije sprejele na področju vključevanja migrantov. To je prosovnica, ki je prikazuje to poročilo v povzetku. Tukaj je sedem izzivov, s katerimi se soočajo države, ki smo jih odkrili med našo raziskavo. Prvi izziv se nanaša na potrebo po zmanjšanje zamud. Prej, kot se začne proces vključevanja bolje uspešen države članice, lahko torej sicer same odločajo, kako bodo integracijsko politiko izvajale v svoje države. Lahko pa prihaja tudi do premikov oseb, ki so najprej prišle v eno državo, ki se premikajo v drugo državo, kar lahko eh, spet zadrži proces eh, integracije. Prav tako na to vplivajo dolgi postopki odločanja v prošnjah. Potem imamo veliki izziv za zagotavljanje enakih pravic in nediskriminacije. Države bi morali zagotoviti, da migranti niso diskriminirani in to naj bi počele, vendar pa je raziskava iz leta 2017 pokazala, da več kot eh, polovica državljanov, 54 odstotkov, negativno gleda na integracijo oseb, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. Štiri države so poročale, da je odnos eh, državljanov gostiteljske države negativen in negativno vpliva na integracijo. Kot vidimo pri drugih pobudah in politikah, vidimo še en izjiv in sicer eh, vprašanje financiranja. Težko se ocenjujejo potrebe, zaradi tega, ker se ukrepi financirajo iz različnih virov, glede na povečanje migracijskih tokov v zadnjem času je Evropska unija mobilizirala 5 milijard dodatnih sredstev, 115 milijonov je bilo specifično namenjenih za integracijo v okviru politike, azilne politike in integracijske politike v okviru sklada AMIF. Sklad AMIF je sorazmerno majhen v primerjavi z drugimi strukturnimi skladi in samo ta zajema ukrepe za spodbujanje integracije. Kakšna je skupna vsota, ki se porabi za eh, vključevanje v državah članicah, eh, ne vemo. Tudi ne ve, poznamo števila migrantov, ki koristi ta sredstva pa vendar so države eh, članice izjavile pri vmesnem pregledu AMIFA, da potrebujejo več eh, sredstev za integracijo migrantov. Učinkovite integracijske politike zahtevajo ustrezno in eh, natančno oceno potreb, treba pa je zagotoviti tudi ustrezna sredstva, ki bodo na voljo v pravem času, brez ustrezne in natančne ocene potreb in razumevanja, kako lahko evropsko financiranje dopolni nacionalno, se pojavlja potencijalno tveganje, da, bi, da bodo te politike neučinkovite. Naslednji izziv, ki smo ga odkrili, izhaja iz akcijskega načrta Komisije za integracijo migrantov, sprejet v letu 2016, ki zajema tudi korake, ki jih je treba opraviti pri sprejemanju ukrepov, eh, zajema dodatne ukrepe, ki se sprejemajo na nacionalni ravni. Ti ukrepi pa, eh, teh ukrepov pa komisija ne spremlja, kar seveda omejuje možnost eh, ponudbe dodatne podpore državam članicah. Naslednji izjev se nanaša na podpiranje migrantov na vseh političnih področjih. Nekatere države članice imajo nacionalne eh, integracijske politike, nekateri izvajajo okrepe na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Nekateri pa izvajajo integracijske ukrepe znotraj drugih eh, politik. Ugotovili smo, da mnoge države članice ne sprejemajo ukrepov v povezavi z določenimi skupinami imigrantov, naprimer mladih eh, ali ljud, pri ljudeh brez državljanstva, ti niso vključeni v njihove nacionalne strategije. Eh, vrhovna sodišča pa so eh, naša tudi težave pri izvajanju ukrepov v okviru integracijske politike. Menimo, da bi morali vse migrante podpirati na vseh eh, področjih. Četrti izziv, ki smo ga opredelili, je prav tako povezan z financiranjem, prav tako pa povezan z razpoložljivostjo podatkov to je problem, ki ga vidimo tudi pri drugih eh, politikah. Države članice nimajo nekih strategij za eh, sistematično spremljanje izida ukrepov, čeprav jih morajo financirati. Države so odgovarjali, da nimajo nobenih indikatorjev za oceno učinkov oziroma rezultatov raziskave pokazali, da ni dovolj podatkov na voljo glede integracijskih ukrepov, veliko slabosti pa je tudi v sistemih za spremljanje držav članic, spremljanje izidov integracijske politike na osnovi zanesljivih podatkov, bi seveda eh, omogočilo merjenje rezultatov, omogočilo bi ugotavljanje pomajkljivosti, prilagajanje programov zaradi pomanjkanja ustreznega spremljanja, se lahko zgodi, da ne bomo izpolnjevali osnovnih potreb eh, migrantov. Naslednji izziv se nanaša na kompleksnost eh, režimov financiranja, kar je povezano tudi z tretjim izzivom. Krat smo gotovili je, da zakonodaja od držav članic zahteva koordinacijske ukrepe, ki naj bi zmanjšali podvajanje in pretirano porabo sredstev. Samo tri države pa so dejansko sprejele smernice za koordinacijo, pri čemer bi bilo eh, zelo pomembno zagotoviti ustrezno koordinacijo na nacionalni ravni, zato ker je treba vključiti ukrepe na vseh ravneh, eh, od nacionalne do lokalne. Ugotovili smo, da je več kot 400 različnih. Eh, organizacij, vključenih eh, v upravljanje z migransko politiko v letih 2014-2020 eh, in še dodatnih 500 eh, organov, ki upravljajo sredstva v okviru strukturne politike. To torej pomeni veliko potrebo po potre ustrezni koordinacije, brez koordinacije lahko ta kompleksnost uh, skladov virov pripelje do neučinkovitega izvajanja politike. No, s tem se ukvarja naše poročilo, zdaj pa bom z veseljem eh, odgovorila tudi na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Ivanova. Ni prav veliko članov v dvorani, ampak upam, da imate vsaj vprašanja. Začeli bomo z gospod McIntyrem, potem z gospodom Hosom. Potem pa še gospa Jongerius. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Moram povedati, da je zelo težko brati prosojnice z mojega mesta, zato bi bila vesela, če bi nam lahko pripravili tudi pisno različico. Gre pa za zelo zanimiv in, zanimivo in pomembno poročilo poročilo. Delno govorim kot eh, članica Evropskega parlamenta iz Združenega kraljestva. Moja država eh, je imela velike težave z integracijo migrantov. Že dolga leta se mučimo s tem. In tukaj se pojavlja politična potreba po združevanju eh, moči vseh političnih strank pri iskanju rešitev. Še posebej po referendumu o zuženkaljestvu sem ugotovila, da je prišlo do povečanja sovražnega govora in eh, zločino povezanih z sovražnostjo. Ljudje so nekako dobili občutek, da lahko izražajo svoje sovraštvo. V West Midlandsu, odkudar prihajam, smo začeli z pobudo West Midlands Midlands Together, torej skupaj. Skupaj z eh, kolegi iz laboristične stranke, to se pravi, da ni šlo za pobudo, ki bi jo vodila samo ena stranka. Skupaj smo želeli povedati, da smo proti vsakršni obliki eh, zločino iz sovraštva, kar je nujno v naši regiji. To je prepeljalo do zelo pomembnih eh, aktivnosti, obliki, Izvedli smo konferenco za mlade, ki so predstavljali različne kulture. Skratka, zelo veliko aktivnosti je zelo pozitivno vplivalo na družbo. In to bi lahko bil zelo dober primer poskusa integracije imigrantov. Nismo uporabljali drugih sredstev kot eh, donaciji prostovoljnih donacij. Zato, ker preprosto moram priznati, nisem vedela, da, da taka sredstva obstajajo. In to je razkrbljujoče. Ta sredstva obstajajo, vendar pa so vse aktivnosti eh, in sredstva razpršena. Zato potrebujemo boljšo koordinacijo in tudi boljše reklamiranje teh eh, eh, sredstev. Sama bi si uh, želela vedeti, eh, kakšna sredstva so na voljo in zakaj se lahko ljudje prijavijo. To se pravi, da obstaja potreba po eh, večji koordinaciji. Imam pa dve vprašanje za vas. Govorili ste o dopolnilnih, dodatnih okrepih. Bi nam lahko dali nekaj primerov takšnih eh, dodatnih okrepov In še naslednje področje, ki me še posebej skrbi, je integracija žensk. Tukaj se pogosto pojavlja jezikovna ovira in zelo pogosto so ženske ujete doma, same, zelo omejene z družbenimi pravili in se ne morejo normalno vključiti v družbo. Pogosto njihovi otroci govorijo lokalni jezik in eh, odigrajo določeno vlogo v eh, skupnosti. To je tragično. Vse si želimo, da bi ženske odigrali enakovredno vlogo v izobraževanju, pri podjetništvu, pri vodenju družbe. Zato menim, da potrebujemo posebne ukrepe za integracijo ženske vlogo nam lahko eh, poveste nekaj več eh, glede na podatke, ki ste jih vi zbrali na tem področju. Hvala lepa, gospod Hoč. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, preden vam postavim vprašanja, bi v nekaj stavkih eh, komentiral komentiral uh, eh, vašo informacijo glede tolmačev. Zelo me razburja, kako Evropski parlament reagira na ta protest tolmačev. Rečeno je, da je Evropski parlament eh, kraj kjer je dialog v srči, ki je demokracija. Tukaj ne vidim nobene srči, ker nobenega srca, nobene demokracije. Zatiren delovnih ljudi kliče po dialogu in takšno pomanjkanje spoštovanja strani odgovornih je na strani vsega. Evropskega parlamenta, uprave Evropskega parlamenta, me moti, močno moti. Mislim, da bi naš odbor moral sprejeti izjavo, deklaracijo, v smislu, da tolmačev odgovorni zaposlovalci Evropskega parlamenta ne bi smeli tako obravnavati zdaj pa k trenutni temi. Gre za zelo zapleteno materijo, pri kateri moramo delovati zelo razumno. Eno pa je jasno, integracija brez asimilacije je utopična, po mojem mnenju. kakšne izobraževalne ukrepe naj bi sprejeli za to, da bi integracija bolje potekala. Včasih eh, ne vemo, ali se migranti želijo asimilirati. Morda ne, morda so prišli iz drugih razlogov v Evropsko unijo. Dejali ste, da polovica migranti evropskih državljanov negativno gleda na vprašanje integracije imigrantov. Zato moje vprašanje, a ste razmišljali o tem, da bi lahko pomagali pri viru problemov. Tam bi morali vzpostaviti infrastrukturo, ceste, šole in tako naprej. Morali bi ukrepiti izobraževalni šolski sistem. pa tudi druge sektore. To bi bila morda boljša pot. Storiti moramo vse, da bi ljudem pomagali tam, odkuder prihajajo, tako da bodo lahko tam ostali, živeli v miru in brez nevarnosti. To se mi zdi izjemnega pomena. migracijska politika, kot vidim, ne prinaša nekih uspehov. Na tem področju potrebujemo učinkovite ukrepe. 1. julija naj bi kanclerka Merkel predstavila nov program na temo migracij, kar je sicer dobro, vendar pa moramo misliti na ukrepe, ki jih bomo izvajali tam, odkuder migranti prihajajo. Hvala lepa, gospa Jongerius. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitev, hvala lepa tudi za poročilo računskega sodišča v času, ko. Vse, kar glava boli v zvezi s krizo za migranti. V poročilu ste pokazali, kaj bi lahko naredili in kaj bi lahko izboljšali. Antje McIntyre je priznala, da ni vedela, kakšno sredstva so na voljo. Tudi sama lahko to odkrito povem. In mogoče vprašanje za sekretarjat. Tale. AMIF sklad, kateri odbor eh, se ukvarja z tem skladom? Kajti v odboru za zaposlovanje nikoli nismo govorili o tem skladu. Odbor Libe je pristojen. Tako. No, to je tudi en pro primer eh, ne tako dobre koordinacije na naši strani. veliko problemov, ki ste jih eh, omenili, predstavljajo velike izzive za države članice. Mislim, da moramo razmišljati o spodbuditvi razprave na ravni držav članic o rezultatih eh, vaše raziskave. To bi bilo koristno, sama prihajam iz nizozemske in mislim, da smo sprejeli napačno odločitev iz strahu. pred jezo državljanov v zvezi z programi za migrante, tako da ne delamo posebnih eh, programov za migrante državljanov lahko imamo eh, programe za osebe, ki ne znajo dobro pisati in brati. To je mogoče eden od razlogov za pomanjkanje podatkov v državah članicah. Tako počnemo tudi pri nas, da imamo splošne programe, zato da ne bi spodbujali sovraštva med ljudmi zaradi posebnih programov za migrante. Moje vprašanje pa bi bilo, ali imate vi kakšne načrte za spodbujanje razprave na ravni držav članice s tem poročilom, ali imate kakšne predloge? za izvajanje pritiska z te strani na države članice. Drugo vprašanje pa se nanaša na koordinacijo skladov in sredstev. Mm, razumela sem, da imamo zelo veliko organizacij, ki se s tem ukvarjajo, 400-500. Po drugi strani pa mislim, da če resnično želimo integrirati imigrante v našo družbo, je najbolje, da začnemo na lokalni ravni tako kot je to predstavljala tudi Entija. S tem lahko tudi poskušamo vključiti poslovno skupnost na lokalni ravni, ki lahko ponudi vajeništvo in podobno. Dejali ste, da potrebujemo boljšo koordinacijo. in da je treba organizirati integracijo od zgoraj na vzdolj. Vprašanje je, ali je to najbolj učinkovit način, ali pa bi bilo bolje začeti od spodaj in se premikati na vzgor, kajti veliko ljudi prostovoljno deluje v različnih skupnostih na lokalni ravni. Ne obstaja tveganje, če pravite, da je preveč organizacij, pletenih 400-500, eh, da bi potem eh, poblastili samo nekaj velikih organizacij, ki potem ne bi upravile svojega dela. Hvala lepa. Tudi sama imam neke vrste vprašanje. To je povezano s tem, kar je povedala gospa Jongerios. Integracija od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdolj. Tukaj smo v odboru za zaposlovanje. Odbor za zaposlovanje nosi veliko odgovornost skupaj z drugimi odbori. Zato, da poišče konkretne načine za reševanje problemov, s katerimi se soočajo določene države članice, povezano z integracijo ali neintegracijo beguncev Lahko nekaj povem tudi v lastni državi, 10 milijonov jih ima, imamo prebivalcev na švedskem. Mislim, da smo prevzeli skoraj milijon beguncev za kratek čas. Nekateri so zapustili švedsko in odšli drugam, mnogi pa so še vedno na švedskem in tudi naprej bodo živeli na švedskem. To je sklep, eh, do katerega je prišla politična raven, kar pomeni, da je treba najti rešitve, ki bodo dolgoročnejši. Ne gre za kratkoročne ukrepe petih, šestih mesecev, ampak za dolgoročno strategijo integracije. Široko politično eh, podporo na švedskem. je veliko integracijskih ukrepov povezano s tem, da ljudi od drugot vključimo v trg dela na švedskem. Tukaj treba zagotoviti ustrezne dogovore med socialnimi partnerji, kar bo zagotovilo, da bodo begunci, ki ne znajo te besede švedsko, začeli delati na delovnem mestu, kjer se bodo srečevali z drugimi eh, zaposlenimi. Hkrati pa bodo obiskovali jezikovni pouk. Socialni partneri na švedskem. To se pravi, delodajalci in delojemalci so sklenili dogovor da, bodo, da se bodo tega lotili skupaj. Politična raven, vlada je tudi vključena, vendar pa se socialni partneri odločajo o tem, kako vključiti, dolgoročno vključiti begunce v trg dela na švedskem. To je seveda zapleteno. v nekaterih sektorjih, v nekaterih delih države stvari že delujejo. Hkrati pa je s tem veliko težav. Vsem pa moramo biti konkretni in upam, da bomo na švedskem dosegli pozitivne rezultate, ki bi jih lahko predstavili tudi drugim državam. Veliko govorimo o integraciji. Ali trpimo z begunci, ali smo na drugi strani rasisti. Tu je veliko razlik med državami članicami. Karkoli pa smo, moramo biti bolj praktični. Manj govoriti in več eh, narediti. Socialni partnerji na švedskem, mogoče tudi kje druge, so našli rešitev. Če ima nekdo službo, potem je to koristno tudi za družino. Zelo dobro je, če otroci vidijo, da oče in mati delata. Na ta način se ljudje praktično naučijo jezika, služijo lasten denar, kar jim daje dostojanstvo in s tem se tudi odpolnomočijo. Seveda je tukaj veliko različnih načinov za obvladovanje situacije. Integracija beguncev ni nekaj, kar bomo zaključili ali uredili v treh letih. Ne, to bo trajalo zelo veliko let. Zdaj pa moje vprašanje, imate kakšne praktične napotke glede tega, kaj bi bilo treba storiti? Pričemer je treba poštevati tudi razlike med državami in članicami. Pa kljub temu, ali imate kak seznam ukrepov, ki ga lahko lahko uporabi vsaka lokalna skupnost in država ga uresniči ali pa tudi ne. Nekaterim, drža nekaterim državam članicam je uspelo v manjšem obsegu ali večjem obsegu. In imajo kaj pokazati. z nekim takim seznamom lahko opravijo ukrepe, merijo, če so dosegli rezultate. Seveda pa je treba upoštevati tudi razlike. Hvala lepa, gospa Ivanova. Hvala lepa, zelo zanimive komentarje in vprašanja ste postavili. Hvala lepa. Če začnem s tem, kar ste povedali na koncu. Integracija je seveda težak in dolgotrajen proces. Dolga leta trajajo prilagoditve in integracija in potem je še treba pogledati, kakšni so rezultati. Zato tudi nismo pripravili posebnega poročila na tem področju, čeprav moram priznati, da smo na začetku nameravali pripraviti posebno poročilo. Potem pa smo gotovili, da so podatki trenutno tako skromni, da bi bilo bolje, da najprej opravimo samo kratek pregled situacije, da vidimo, s kakšnimi izzivi se soočamo. Začela sem torej od zadaj pri vašem vprašanju, kakšni imamo torej konkretno seznam ukrepov. Kot prvo moramo razumeti situacijo, potem moramo identificirati situacijo, izzive in spoložiti razpravo. In s tem prihajam k temu, kar je povedala gospa Jongerijos, kako sprožiti razpravo na ravni držav članic. To je nekaj, kar počnemo in kadarkoli nas povabijo, obiščemo tudi nacionalne parlamente, sodelujemo v razpravah, če bomo prejeli vabilo, bomo seveda prišli, kar je dobra zamisel. tukaj ne gre za, samo za evropsko politiko, ampak gre za implementacijo ukrepov na lokalni ravni, za katere so ti ukrepi še posebej pomembni. Če se zdaj vrnem na začetek, gospe McIntyre, popolnoma se strinjam z vami. Eh, ukrepe, ki ste jih eh, navedli, eh, podpiramo, to je seveda povezano z izzivi, s katerimi se države soočajo, kar smo gotovili v naši raziskavi, sovražni govor, sovražnost do tujcev, ovide integracije in tako naprej. Tukaj gre za pomemben izjiv, če torej. Ne vemo, koliko sredstev je na voljo, je težko opredeliti ukrepe in oceniti, koliko sredstev bomo za nekaj potrebovali. Če ne merite rezultatov in če ne veste, v katero smer se bodo obrnili ti ukrepi, bo to pripeljalo do neučinkovitosti. Zato potrebujemo eh, večjo stopno koordinacije in eh, tudi oglaševanje teh ukrepov popularizacije tudi izobraževanje se mora začeti čim eh, prej, spoznavanje kulture, jezikovni tečaj, podjetniški tečaj. To seveda ne velja za vse države. Kot ste omenili, gospa predsedujoča, se je začelo drugače. Najprej zaposlitev, potem eh, učenje jezika. Ni nekega univerzalnega recepta, kako se zadeve lotiti. Zelo dobro pa bi bilo izmenjevati dobre in najboljše prakse na ravni komisije, to je prav gotovo korak v pravi smeri. Na ta način bi se bolje učili drug od drugega. Še vedno imamo na voljo zelo malo podatkov, ki bi omogočili oceno rezultatov. Sploh pa ukrepi za integracijo mm, žensk. Nimamo specifičnih eh, podatkov, nimamo posameznih podatkov po specifičnih skupinah, eh, ampak samo še za splošno populacijo nimamo podatkov. Ampak seveda gre za proces, ki nekaj časa traja, kasneje bomo lahko dobili mogoče več informacij. Slišali smo tudi, da je integracija dvosmerni proces, s tem se strinjam. Tudi v našem poročilu smo zapisali, da imamo vedno dve strani, ena stran sprejema, en, ena stran pa gre tja, kjer se želi integrirati, torej mora imeti željo po integracijo. Če govorimo o integraciji, ena splošno, integracija je samo del eh, migracije. To boste videli, če boste prebrali prve strani našega poročila. Integracija je zadnji korak v procesu migracije ki je zelo zapleten proces. Kar zadeva pristop od skoraj na vzdol ali od spodaj na vzgor. To je mogoče nekoliko provokativno vprašanje, pa vendar. Naj povem, da sicer ne dajem nobenih eh, receptov ali priporočil, kako se lotiti zadeve, ker nimamo dovolj podatkov na voljo, da bi sprejeli neke zaključke. Dejstvo pa je, da ugotovitev, da potrebujemo večjo eh, koordinacijo, še ne pomeni, da želimo večjo harmonizacijo politike na tem področju. Želeli smo samo povedati, da bi morali srediti vse, da preprečimo podvajanje ukrepov. včasih eh, ne bomo vedeli, iz katerih virov nekaj financiramo, na kateri ravni se zbirajo sredstva lokalni, eh, regionalni, nacionalni ali evropski. In ko se tako mešajo sredstva, se lahko bolj neučinkovito uporabljajo. Ne bi rekla, da bi morali imeti pristop od zgore na vzdolj, ampak potrebovali bi večji pregled na situacijo glede financiranja, tako da preprečimo neočinkovito financiranje. Če dovolite, bi zaključila z nečim, kar ste povedali predsedujoča. In še enkrat povdarjam, da tukaj ne gre za posebno poročilo in za priporočila, ampak eh, lahko tudi povem, da bi bil končni logični korak eh, integracija na trg eh, dela. Ljudje pridejo, se naučijo jezika in se potem integrirajo na, v trg dela. Mogoče bomo kasneje nadaljevali z našim delom, tega še ne moram obljubiti, ker eh, še ne vem ampak lahko naredimo še eno raziskavo in mogoče bi lahko, bil eno, lahko bi bilo eno priporočilo, da manj govorimo in več naredimo. To mi je bilo zelo všeč in v tem smislu hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, da ste prišli k nam in nam omogočili to razpravo in se že veselimo vašega naslednjega obiska. Hvala lepa. Hvala lepa. Stay bomo prišli na glasovanje, ki bo ob eh, desetih natančno počakali. Bomo šest minut, da se nam pridruži še več eh, članov. Tako da imate zdaj pet, šest minut za klepetanje. Okay, friends, all... Tako, prijatelji, sedaj bomo pa glasovali, čeprav nas prav veliko ni. Ampak predvidevam, da ostalih, ki jih ni, na glasovanju počnejo kaj drugega. Prav, začenjamo. Osnutek mnenja o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu. Predlog spremembe 25. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Naslov 1, 26. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 170 je brezpredmeten. Prehajamo na 171. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani sprejeto. 173 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 174 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, pa preverimo, preverimo. Okay, the vote is open and the vote... Glasujemo. Konec glasovanja. Vemo pa, da nekdo ni imel kartice, je pa podprto 22 glasov za. Torej, to je sprejeto. Gremo naprej, kje pa smo? 178 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 180 za, proti, preverjamo 180, glasujemo, ni bilo jasno. The vote is open and the vote is now closed. Konec glasovanja, sprejeto. ja, nisem se mogla spomniti besedice, sprejeto, 21 glasov za. 181 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili, 181 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 23 glasov za. Predlog spremembe 182 za. Ne, ta je brezpredmeten, se popravlja predsednica. 183 tudi, 184 prav tako, 85 tudi, 186 tudi, tako da gremo na predlog spremembe 187 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten, tudi 189. 190, 191 prav tako, tako da gremo na 192 za. Proti, vzdržani sprejeto. Potem je spet nekaj brezpredmetnih. 196 za, proti, vzdržani zavrnjeno. spet kar nekaj brezpredmetnih, do 200, 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 203 je brezpredmeten, tako da gremo na 204 za, proti, Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo 204. Glasujemo. And the vote is now Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za. Predlog spremembe 205. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 206. 206 je brezpredmeten, 207 tudi, 208 prav tako, 209 tudi, 210 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 211 je brezpredmeten, gremo na 212 za, proti, preverjamo 212, glasujemo, glasujemo, Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasov za. 213. Glasujemo za. Proti. Preverjamo. 213. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 glasov proti. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sojembe 219 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 223 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 224 je brezpredmeten, 225 za, 225 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 in 229 sta brezpredmetna, gremo na 230 za, proti, preverjamo, 230 za, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23 glasov proti. 231 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 232, skupaj z 233, za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 234, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 235, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 236 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. 236 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 glasov proti. 237 skupaj z 238 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 242. In 43 sta brezpredmetna, 244 za, proti. Preverimo 244, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 21 glasov za. 246 za, proti, vzdržani, preverjamo, 246, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 20 glasov za. 248 za, proti, vzdržani, preverjamo, 246, glasujemo, tudi to bomo preverili. Predlog spremembe 248 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasov za. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 250 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 za, proti proti. Preverjamo. 251, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za. 252 skupaj. Ne, ne, pravi predsednica. 252 samo. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 253 je brezpredmeten. Ne, ne, moramo glasovati. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To pomeni, da je 255 brezpredmeten. Gremo na 260, imam prav? Samo trenutek. Yes. 260 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, 260, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 22 glasov za. Predlog sremenbe 261 je brezpredmeten. 262 za proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, 262 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 21 glasov za. 264 je brezpredmeten, gremo na kompromis C. Za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 272 za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 278 za, proti, zdržani sprejeto. 280 za, proti, zdržani zavrnjeno. 281 za, proti, zdržani zavrnjeno. 283 za, proti, zdržani zavrnjeno. Preverjamo 283. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 glasov za. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani preverjamo. 10, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, dva glasova večine. Predlog sem je 285 je brezpredmeten, tako da 286 za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa 289 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 290 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Predlog spremembe 12 je brezpredmeten. Predlog spremembe 12 je brezpredmeten. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 297 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 297. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 glasov za. Naslednji je brezpredmeten. Gremo na predlog spremembe 300. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 301 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani sprejeto. 303 je brezpredmeten, 304 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 305 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 306 za, proti, vzdržani, preverjamo, 306, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 36 glasov za, 307 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308 za, proti, vzdržani, preverjamo, 308, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 23 glasov za. 309 je brezpredmeten, 310 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Tristo enajst za, ne, ta je brezpredmeten, tristo dvanajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 11, za, proti, vzdržani sprejeto. 315 za, proti, vzdržani sprejeto. 316 in 17 sta brezpredmetna, gremo na kompromis 12, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis F. Za, proti, vzdržani sprejeto. 363 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 364 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 365 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 366 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 370 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 372 za, proti vzdržani zavrnjeno, 373 za, proti vzdržani sprejeto, 375 za, proti vzdržani sprejeto proti. Preverjamo. 375. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za. Tristo šestinsedemdeset, glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. 377 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 380 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 394 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. 394, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasov za. 396 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 396, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 21 glasov za, 19 proti. 397 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 401 za, proti, vzdržani, sprejeto. 404 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 404. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 glasov proti. 405 za, proti, vzdržani sprejeto. 406 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 406. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 glasov proti. 2 glasova razlike. 407 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 408 za. Proti proti vzdržani sprejeto. 409 za proti vzdržani sprejeto. 410 za proti vzdržani zavrnjeno. 411 za proti vzdržani zavrnjeno. 412 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 413 za, proti vzdržani. Preverjamo, 413, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 25 glasov za. Kompromis 16 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. 417 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 418 je brezpredmeten, gremo na 419 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 420 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo 420. Glasujemo. Konec glasovanja. En glas SND preveč. Sprejeto. Dva glasova razlike. 422 za proti, vzdržani. Mislim, da bomo morali tudi to preveriti. Glasujemo 422. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 glasov za, en glas razlike. 423 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 424 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 425 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 426 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 427 za, proti, vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani zavrnjeno. 428 je brez predmeti, tako da gremo na 429 za proti vzdržani sprejeto. 430 in 431 za proti vzdržani sprejeto. 432 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani sprejeto. 433 je brezpredmeten, 434 je tudi brezpredmeten, 435 je tudi brezpredmeten. za, proti, vzdržanje. Preverjamo. 435. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva glasova razlike predlog spremembe 19. Za, proti, vzdržani. Preverjamo. 19, se upravičujem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 glasov proti. Predlog spremembe 20 in 437, ne, ne, pravi predsednica, samo 20 za, proti, vzdržani, sprijeto. 437 je brezpredmeten, prav tako 438, gremo na 439 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 448 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, ne, ne, zavrnjeno, torej minus pri 22, pravi predsednica. Ne, sprejeto je bilo, se sedaj popravlja. Prav, sprejeto. Toliko, da smo si nejasni. 448 je bil zavrnjen, 22 pa sprejet. Четыреста двадцать пять za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 453, 453 za, proti, vzdržani, preverjamo, 453, glasujemo, 453, Konec glasovanja. Sprejeto. 23 glasov za. Predlog spremembe 455. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 460 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 461 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amendment 469, those... 465, 469. Eh, 479 za, proti. Preverjamo 479, glasujemo. And the vote is now closed. And it's... Konec glasovanja, zavrnjeno. predlog 478 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili 478. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto z 22 glasovi za. 481 za, proti, vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili. 24. Glasujemo. The vote is now. Konec glasovanja zavrnjen. Štiristo dvainosemdeset za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Mislim, da moramo preveriti. Štiristo dvainosemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 22 glasovi. 483 za, proti, vzdržani zavrnjen, 484 za, proti, vzdržani zavrnjen, 484 za, proti, se upravičujem, pravi predsedujoča 484. Aha, o 484 smo že glasovali, torej 485 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. 485 glasujemo. Okay, we stop it there. And it is carried. Prav, sprejeto z 20 glasovi. 486 brezpredmeten. In zdaj gremo na 487 za, proti, vzdržani, sprejet. 488 brezpredmeten, 489 za proti, vzdržani, zavrnjen. Štiristo devetdeset za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Štiristo enaindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. 400. 92 za, proti, vzdržani, preverimo 492. Glasujemo. Uh, the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto z 21 glasovi. 493 za proti, vzdržani, sprejet. 495 je brez predmeten. 494 za, proti, vzdržani, sprejet. 496 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 497 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 498 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 499 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 500 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 501 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 502 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 503 ali je to enako? Ne. Torej, 503 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 504 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen, 505, za, proti, vzdržani, sprejet. 506, skupaj ali ne. Torej 506 za, proti, vzdržani, sprejet. 507 brezpredmeten, 508 za, 509 eh, proti, vzdržani sprejet. 509 je brezpredmeten, 510 za, proti, vzdržani zavrnjen. 511 brez je brezpredmeten. 27 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani, sprejet, eh, zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30, preverjamo 29. 29 glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja, sprejeto z 21 glasovi. <clears throat> Uh, Kompromis A za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejet. 31 za proti vzdržani sprejet vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, bomo preverili predlog spremembe 2. Glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja sprejet s 25 glasovi. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 36 za. E, ne dvigujete več rok, tako. Sprejet. 3 e, za, proti, vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z dvema glasovoma razlike. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za proti. Bomo preverili predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet s 23 glasovi. 38 drugi del za proti. Preverili bomo 38. predlog spremembe. Glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z dvema glasovama razlike. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejet predlog 39 za, proti, vzdržani sprejet, 6 za, proti, vzdržani sprejet, 40 za, proti, vzdržani zavrnjen, 42 za, proti, vzdržani bomo preverili. 2, 41, pravi predsedujoča in se popravlja 42. Glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen, 46 za, proti vzdržani zavrnjen, 47 za, proti vzdržani, bomo preverili 47. Glasujemo. Now it's closed. Konec glasovanja sprejet 24 glasovi. 50 za, proti, vzdržanje zavrnjen, 51 za, proti, vzdržanje zavrnjen, 52, 53 in 54. Ne, 52 in 53 skupaj za, proti, vzdržanje zavrnjen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 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen z 21 glasovi. 62 za, proti, vzdržani sprejet. 63 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Mislim, da je sprejet. No, pa preverimo, če tako predlagate. 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom razlike. 65 skupaj 66 za proti, vzdržani, zavrnjen, 68 za, proti, vzdržani, sprejet, 69 za, proti, a, ta je brezpredmeten, 70 za, proti, vzdržani, sprejet, bomo preverili predlog spremembe 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Štirimi glasovi razlike. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79, ne. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani sprejet. 83 za, proti, vzdržani. Težko je reči, sprejet. 84 za, proti, vzdržani je brezpredmeten, če je 83 sprejet, torej 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19. uvodna izjava, predlog spremembe 90 brez predmeta, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. bomo preverili predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 39 glasovi res ni zavrnjen. Mogoče bi morali imeti odmor, kadar tako dolgo glasujemo. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 brezpredmeten, 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto dve je brezpredmeten, sto tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, sprejet. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107 za, proti, vzdržani, preverili bomo 107 za. 107, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 108 za, proti. Mislim, da bomo preverili tudi 108. Glasujemo. It is open on 108. And now it is... Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom razlike. 109 za, proti. Mislim, da moramo glasovati tudi o tem, ker je zelo izenačeno. Glasujemo. Glasujemo. O 109. Še glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z dvema glasovoma razlike. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis G za, proti, vzdržani. bomo preverili, glasujemo o kompromisu G. Konec glasovanja. Sprejet z 22 glasovi. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejet. 114 za proti, vzdržani zavrnjen, 115 za, proti, vzdržani zavrnjen, 116 za, proti, vzdržani zavrnjen, 117 za, proti, vzdržani zavrnjen. Bomo preverili 117 glasujemo o 117. Konec glasovanja sprejet s tremi glasovi razlike. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejet. 119 za, proti, vzdržani zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto šestindvajset prvi del za proti ga niste našli. Predlog spremembe 126, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. 126, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo. Bomo preverili drugi del. smo glasovali, konec glasovanju, glasovanja o drugem delu, zavrnjeno. Uh, eh, 127 za, proti, vzdržani. Preverjamo 127, glasujemo. And now it's closed. Med glasovanjem sprejet z enim glasom razlike. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani zdržani sprejet. Kompromis sedem za, proti, vzdržani sprejet. Ali lahko prosim, da ste med glasovanjem tiho? Hvala. Boste kasneje klepetali. 138 je brezpredmeten, 139 za, proti, zdržani, zavrnjen. 140 za, proti, zdržani, sprejet. 141 za, proti, zdržani, zavrnjen. 142 je brezpredmeten. A, glasujemo o njem. 142 za, proti, vzdržani sprejet. 143 za, proti, vzdržani sprejet. 144 in 145 za, proti, vzdržani sprejet. 146 je brezpredmeten, 147 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. Preverjamo, 147 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet s tremi glasovi razlike. Sto štiriinpetdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sto petinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Sto šestinpetdeset za, proti, vzdržani vzdržan je zavrnjen. Preverjamo 156, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z 20 glasovi. 157 za, proti 15 vzdržani zavrnjen. 158 prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo. 158 prvi del, glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja sprejet z 22 glasovi. 158. drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 68, predlog spremembe 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 160 je brezpredmeten. 9, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 161, ki je enak od 162, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti, vzdržani, še enkrat prosim. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. proti, sprejet. 164 za, proti, vzdržani sprejet. 165 za, proti, vzdržani sprejet. 166 za, proti, vzdržani sprejet ne vidim čisto dobro, 166 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen z enim glasom razlike. 167 za, proti, vzdržani, sprejet. 169 je brezpredmeten, tako bomo zdaj glasovali o predlogu mnenja, kakor je spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet s 35 glasovi za in 4 proti. Najlepša hvala. Okay, uh, then, uh, we... Prav. Zdaj pa ekonomski dialog in izmenjava mnen v Evropskem semestru za leto 2018. Gre za priporočila za posamezne države. Govorili pa bomo z podpredsednikom komisije in komisarjem Valdisom Dobrovskisom. Komisarko za zaposlovanje socialne zadeve, strokovno sposoben s mobilnost delovne sile, gospod Marjan Tyson, ter gospodom Moskovisijem, ki pa se je žal opravičil. In ne bo del današnjega ekonomskega dialoga.